pomembno je, eh, da se ta proces pospeši, eh, zato da vsak lahko dobi dobro novico. Hvala. Madam Papadopoulou. Gospa Papadopoulou.